friends, eh, and... Spoštovani prijatelji, gostje in spoštovani poslanci. Začeli bomo z našim sestankom. Prosim za nekoliko umiru v dvorani, zato da lahko začnemo sestankom. Hvala. Najprej vas vse prisrčno pozdravljam. Očitno imamo težave tu za predsedniškim modrom, očitno gre do stvari že na robe. Lepo pozdravljeni torej vsi, predstavlj pozdravljeni predstavniki nacionalnih parlamentov pri tem medparlamentarnem srečanju, ki ga organizira odbor EMPL. Lepo zdrav seveda tudi stalnim članom odbora za zaposlovanje in drugim poslancem Evropskega parlamenta. Ta medparlamentarni sestanek je razdeljen v dva dela. Prvi se nadnaša na kazalnike zaposlovanja in, in socialne kazalnike v postopku v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem ob upoštevanju brezposteljnosti mladih. Drugi del pa govori o vplivu naložbenega načrta komisije na ustvarjanje delovnih mest. Če se želite udeležiti razprave in upam, da bo zanimanje veliko, lahko uporabite rumeni list, če se želite udeležiti razprave glede socialnih kazalnikov, torej prvega dela razprave. Zeleni list pa uporabite, če se želite udeležiti poteči razprave glede naložbenega načrta komisije. Potrudili se bomo, da bo zastopanost govorcev dobra in začenjamo z rahlo zamudo. Predlagam, da torej kar takoj nadaljujemo. Uvodoma bom povedala samo par besed pri prvem eh, delu razprave, ko gre za pregled kazalnikov zaposlovanja in socialnih kazalnikov. Mislim, da je za vse nas eh, ključnega pomena, da spregovorimo o socialnih kazalnikih in sicer na, enaki, na enakopravni ravni, ko gre za obravnavo gospodarskih vprašanj. Mislim, da je to zelo dobro jasno vsem, ki smo člani tega odbora na švedskem pravimo, da mora ena roka vedeti, kaj počne druga. In mislim, da podobne reke najdemo tudi v drugih državah članicah. Tako namreč lahko zagotovimo najboljše rezultate. Treba je zagotoviti pregled. Kot poslanci po eni strani ne moremo govoriti o povečanju pravičnosti na notranjem trgu. Po drugi strani pa ob tem podajamo predloge, ki spodbujajo mm, socialni dumping na trgu dela in nepoštene konkurenčne pogoje. Ne moremo na eni strani govoriti o pomembnih ukrepih, kot so naprimer povišanje starosti ob upokojitvi, po drugi strani pa ne podajamo oziroma sprejemamo ukrepov, ki bi ljudem dejansko omogočali, da dlje delajo. Nujno potrebno je seveda zagotoviti tudi naložbe v izobraževanje, vendar koristi iz to vrstnih prizadeva ne bo, če ne bomo spodbudili popraševanja. Zmanjšanja brezposelnosti mladih ne moremo rešiti samo prekreševanje vprašanj neusklajenosti izobrazbe in ponudbe delovne sile. Treba je vzpostavljati tudi nova delovna mesta, ki zagotavljajo ustrezno preživetje. Prekerna delovna mesta niso zadovoljiva. Moramo govoriti tudi o zakonodaji na področju zdravja in varstva pri delu to samo po sebi ne pomeni boljše rasti. Če ne sprejmemo to vrstnih ukrepov, pride samo do vzpostavljanja dodatnih prekernih okoliščin. Poznamo tudi mm, pogodbe na klic in eh, to ni sprejemljivo, če želimo tekmovati z drugimi deli sveta. Ne moramo tekmovati s temi drugimi deli sveta na takšen način, da znižamo stroške dela in da znižujemo pogoje dela, ko gre za pač, eh, konkurenco iz Kitajske in Indije. Mladi morajo imeti priložnost, da začnejo s svojim življenjem. Nestabilno, neredno delo jim preprečuje sklenitve oziroma otežuje sklenitve pogodbe za nedoločen čas. Mladi torej ne morejo zapustiti svojih domov, kar omeji tudi njihovo mobilnost na trgu delovne sile. Prekerne delovne, delovna mesta torej še prispevajo k segregaciji na delovnem trgu. Če želimo zagotoviti ustrajen sistem na dolgi rok, je treba ulagati v kakovost. Mislim, da je to za nas v odborih za zaposlovanje in socialne zadeve samoumevno na nacionalni ravni kot tudi v Evropskem parlamentu danes nekatere države izkušajo velik razkol v družbi. Razkol, ki ga od 20. let 20. stoletja še nismo videli. Nedavno poročilo Oxfama je pokazalo, da če združimo vse premoženje najbogatejšega odstotka v, v svetu, ugotovimo, da bo nakopičena premoženje bogatih v prihodnih letih eh, veliko obsežnej se je še kot premoženje ostalih 99, tako da to jasno kaže na to, kako pomembno je naše delo. Treba je zagotoviti sodelovanje in osredotočenost. Na vprašanje zaposlovanja je treba pogledati širokega zornega kota mladim ne, mladi ne bi smeli začeti svoje karijere z brezposelnostjo, kar pomeni, da je treba uskladiti tako pristopen na ravni trga za dela in tudi gospodarske politike. In današnje srečanje je namenjeno prav temu, ni namenjeno le gospodarskim vprašanjem. Gre tudi za socialno razsežnost. Glede na to, mislim, da smo sedaj pripravljeni na razpravo. Besedo sedaj dajem gospe Mariji del Mar Angelo Martinez, ki je predstavnica odbora za proračun in javno upravo pri Španskem senatu. Prosim, beseda je vaša. Spregovorite lahko v španščini. Najlepša hvala, predsedujoča. Najlepša hvala, da ste orisali tudi to, kar smo izkusili v Španiji glede brezposelnosti. Kot veste, je brezposelnost eh, najpomembnejše vprašanje, s katerim se ukvarja Španija. Ustvarjanje delovnih mest v preteklih letih je bil največji izziv in največja prednostna naloga za našo vlado. V preteklih letih smo spodbudili nekatere temeljne procese, poskušali smo konsolidirati javne finance in ukvarjali smo se tudi z našim finančnim sektorjem. Sprejeli smo reforme, ki zagotavljajo rast in so usmerjene v ustvarjanje novih delovnih mest. V preteklih tretjih letih je ta reformna agenda obrodila nekatere sadove. Opažamo, da je španska družba postala bolj učinkovita, rast se vrača v Španijo in ustvarjajo se nova delovna mesta. V preteklem letu, v letu 2014, je 250 tisoč ljudi prejelo, dobilo novo zaposlitev. Sedaj uporabljamo sistem za zaposlovanje, ki sedaj omogoča delo čudalje več ljudem. Stopnja brezposobnosti se je tudi drastično znižala. To vrstne ukrepe potrebujemo. Videli smo, da so bila ustvarjena nova delovna mesta, čeprav je stopnja rasti v Španiji dokaj nizka in znaša manj kot pol odstotka. Ampak zahvaljujoč reformam trga dela smo dosegli napredek. Prišlo je tudi do večje fleksibilnosti na trgu dela. Ko gre za novo ustvarjena delovna mesta, vidimo, da gre za nova delovna mesta, ki so v prvi vrsti usmerjena v mlade. To je bila tudi prioritetna naloga naše vlade. Beležili smo veliko število osipa med mladimi, in tudi veliko število mladih, ki so želeli mm, postati podjetniki. Zaradi strukturnih težav pa smo videli, da naprimer 880 tisoč mladih ni bilo vključenih um, ne na trg delovne sile, ne v kakršnokoli vrsto izobraževanja ali usposabljanja. Ugotovili smo, da če bomo tako nadaljevali, bo to pomenilo obsežno socialno izključenost. Zato smo morali sprejeti obsežne reforme. Februarja 2013 smo sprejeli približno 100 ukrepov, zato da bi spodbudili podjetništvo in samozaposlitev. Najboljši dokaz uspešnosti teh pobud je, da je približno že 400 ljudi do sedaj imelo koristi od teh stotih sprejetih okrepov. Pred tremi leti smo videli, da je število mm, pogodb za nedoločen čas upadlo za 20 odstotkov, tako da prihaja do če dalje večje zaposlenosti med mladih mm, za nedoločen čas. Opažamo tudi, da je če dalje več mladih vključenih v izobraževanje ali usposabljanje. To smo zagotovili tudi prek nacionalnega sistema jamstev. V skladu z evropsko strategijo smo sprejeli ukrepe, torej tudi v Španiji. Ugotovili smo, da je treba v ta prizadevanja vključiti vse, treba je sprejeti ukre, dejanske ukrepe. S podporo evropskih institucij moramo suvereno sprejemati nove ukrepe. Treba je oblikovati nove politike tako na ravni nacionalnih držav, kot tudi na ravni Evropske unije. Potrebne so nove evropske pobude. Treba je zagotoviti financiranje, če želimo zmanjšati brezposelnost med mladimi. Zato smo tudi uvedli schemo jamstev za mlade. V Španiji smo letos, v letu 2015, opazili napredek. Mislim, da je najhujši del krize sedaj za nami. Seveda pa socialne zaščite še nismo odpravili. Kar se tiče socialne zaščite, so stopnje na, pod, na tem področju še vedno enake kot v letu 2011. V središče španskih politik postavljamo najbolj ravnljive skupine. Poglejmo si še fiskalno politiko. Januarje smo sprejeli fiskalno reformo in eh, ta reforma se nanaša na prihodnji dve leti. Tako bomo zagotovili 9 milijard eh, evrov za podjetnike in mlade družine. Treba je zagotoviti, da makroekonomska rast eh, da se makroekonomska rast prelije tudi v obrestne stopnje. Treba je spodbujati gospodarstvo kot celoto. Socialna zaščita je ključnega pomena tako za velike družine, kot tudi družine, ki skrbijo za invalidne osebe. To je torej pregled naših prizadevanj. Fiskalna politika je torej pomembna ne samo za zagotavljanje gospodarske rasti, temveč je pomembna tudi pri spodbujanju socialne kohezije. Naj navedem še strateški načrt za zaposlovanje. Dolgotrajno brezposelne želimo ponovno vključiti v trg delovne sile. Ta skupina predstavlja 60 odstotkov brezposelnih. Januarja smo želeli spodbuditi zaposlovanje tistih, eh, ki skrbijo za odvisne družinske člane, zato da bi jih lahko vključili v trg delovne sile. To, torej gre za osebe, ki se soočajo s težavami v svojih družinah. To vrstnim osebam zagotovimo posebne podporne ukrepe, med drugim jim zagotovimo 425 dodatnih evrov na mesec eh, za soočanje izzivi. To je tudi pomemben dejavnik za zagotavljanje socialne kohezivnosti, ki je ena izmed naših prioritetnih nalog. Katero pot torej obrati? Obrati je treba tisto pot, ki vas privede do cilja. V Španiji Mislim, da bomo morali nadaljevati z delom in zagotoviti, da nas ukrepi, ki smo jih že sprejeli, privedejo do stabilnosti. Stabilnost je ključnega pomena za zagotavljanje blaginje in socialne zaščite. Hvala. Hvala. Sedaj pa za dve minuti predajem besedo za pripombe. Najprej, najprej gospe Katarin Čobor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 agendi Evropa 2020. Spodbujanje rasti in zmanjševanje brezposelnosti sta po našem mnenju zelo pomembna elementa. Poleg tega se osredotočamo tudi na naložbeni načrt, ki se osredotoča na financiranje malih in srednje velikih podjetij. Mala in srednja velika podjetja so zelo pomembna z vidika ustvarjanih delovnih mest na Mačarskem. Ko gre za kohezijsko politiko, je pomembno, da ne porabimo sredstev na drugih področjih, na področjih, za katera ta sredstva prvotno niso bila predvidena. Projektom, ki smo jim obljubili financiranje, je treba to financiranje v končni fazi tudi zagotoviti. Ko gre za porazdelitev financiranja, pa je treba poštevati tudi uravnoteženo geografsko zastopenost. Hvala. To... Hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Lobesu Blahaju iz eh, Nacionalnega sveta Slovaške. Dve minuti, izvolite. Uh, Najlepša hvala. Z velikim zanimanjem sem eh, prisluhnil izrazom eh, predsednice. Dejali ste, da je prekerno delo najpomembnejši socialni izziv in to velja tudi za Slovaško. Asistente, naprimer, v trgovinah zamenjujemo z nizkoplačenimi delavci in v to jih pravzaprav silijo delodajalci in to je težava tudi z vedika socialne zaščite in zaposlovanja. Zaposlovalci naj bi plačevali polovico prispevkov za zaposlene. Če zagotovimo to vrstno podporo, je to koristno za zaposlenega kot tudi za nacionalni sistem zavarovanja. Zaradi tega smo se znašli v nekaterih težavah, ker tega ne zagotavljamo. Podjetja vedno znova najdejo način za to, da zagotovijo oziroma nadaljujo s prekernim delom, tako da je treba najti skupne evropske ukrepe, da se zoprstavimo to vrstnim zlorabam. Prav tako pa prihaja do socialnega dumpinga. Postkomunistične države, druge države Evropske unije pogosto m, mm, obtožujejo, mm, da ne zagotavljajo uravnoteženosti, ampak m, mm, težava je včasih v tem, da želijo zahodni ambasadori pač zaščititi podjetja, ki prihajajo iz Zahodne Evrope. Sam kot levičar poskušam spremeniti to stanje in se res borim eh, proti pritiskom eh, evropskih zahodnih ambasad. Mislim, da je to temeljni problem Evropske unije. Hvala, sedaj pa dajem besedo gospodu Andriju Kuhu iz eh, nemškega Bundestanga. Za dve minuti, prosim. Eh, Najlepša hvala, predsedujoča. Prihajam iz Nemčije in prihajam iz stranke Dilinke, torej smo opozicijska stranka v vladi. Danes je govora torej o pregledu in o uravnoteženosti tega instrumenta. Če si pogledamo instrumente, v Evropski uniji opazimo neravnoteže. Po eni strani imamo na voljo fiskalno-politične instrumente, naprimer fiskalni pakt ali pa mm, šesterček in dvojček. Zelo malo pa je gospodarsko-socialnih eh, ukrepov. To vrstnih instrumentov je na ravni Evropske unije malo. Ta sistem je bil uh, vzpostavljen zato, da bi zagotovili ravnovesje. Mislim pa, da ta instrument ni zadovoljiv. Uporabljajo se kazalniki, ki kažejo na trenutno stanje, ni pa opisa razlogov. Prav tako ni avtomatskega mehanizma eh, za reševanje izzivov, kot ga najdemo na fiskalni strani ukrepov če si pogledamo Južno Evropo, ki ste jo izpostavili, omenili ste situacijo v Španiji, stopnja brezposelnosti med mladi je v Španiji 50 odstotna, enako stopnjo najdemo tudi v Grčiji. In tako slišimo ustrezne proteste tudi iz teh koncev Evrope. Potekali so protesti v Grčiji in v Madridu pretekli teden. Treba je zagotoviti, da bo tudi na evropski ravni socialna razsežnost tako okrepljena, da kršenje socialnih pravic eh, tudi pri, opazimo tudi pri pregledu, da se potem na te težave tudi odzovamo, ne samo, da se z njimi seznanimo. Hvala. Thank you. Now I'll give the floor.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 Mislim, eh, da ta ocena ni toliko koristna za napovedi za prihodnost. Eh, mislim, da bi bilo bolje upoštevati druge kazalnike, recimo razlike v eh, plačilu med moškimi in ženskami, trende pri sredstvih, ki jih namerava država nameniti za socialno področje in tako naprej. To bi eh, nam lažje določil, eh, omogočilo določiti prioritetna področja. Kar pa zadeva brezposelnost med mladimi, to je eh, že vključeno v proglednico Evropske komisije, ampak potrebno je vključiti tudi dostop eh, do visokošolske izobrazbe in upoštevati število um, mladih, ki niso upisani uh, na študij. Torej, to, kar si jaz želim, je. Evropa, eh, ki ne bi posredovala le v eh, primeru prekomernega dolga, ampak tudi v primeru eh, presežne brezposelnosti, torej Evropska unija ne more biti zgolj Evropska unija gospodarstva, ampak tudi Evropska unija, ki si bo prizadevala za blaginjo in pa za polno zaposlenost. Najlepša hvala. You, uh, uh... Najlepša hvala. Sedaj dajem besedo. Skivi Kotra Kokoma iz nacionalnega parlamenta z Cipra, če se ne motim. Najlepša hvala. Najprej želim nekaj povedati v zvezi z vašimi besedami, eh, v zvezi s poročilom o eh, Oxfama, o gospodarskem neravnovesju. Torej, vi ste že opozorili na to in mislim, da bi to moral biti tudi instrument, ki nam pomaga razumeti, da politike in dosedanji ukrepi ne rešujejo pravih problemov, pravih problemov, ki se pojavljajo po svetu in tudi v državah članicah Evropske unije. Ne bi navajala številk, imenovali ste jih še, vendar pomembno bi bilo, seveda upoštevamo da dobički milijarderjev rastejo po drugi strani pa imamo če dalje več revnih ljudi. Bogati torej postajajo če dalje bolj bogati in ta vidik moramo tu uh, upoštevati, to si moramo bolj natančno ogledati obstaja cela vrsta poročil, evaluacij, naprimer poročilo o rasti, imamo strateške programe, o vsem tem smo že nekaj slišali v plenumu. Slišali smo torej za različne strategije, ki obstajajo, vendar vse se izteka in dejstvo je, da se problema niso zares lotili in mi se moramo najprej ukvarjati z brezposelnostjo. Potrebujemo politične ukrepe, ki bodo zagotovili ponovno integracijo ljudi v trg dela. Potrebujemo vseživljenjsko učenje. Eh, še vedno se ne borimo uspešno proti brezposelnosti mladih veliko je eh, negotovih oblik dela potem pa prihajajo seveda tudi delavci iz eh, drugih držav in v večini držav članic imamo brezposelnost, ki je v nekaterih državah višja kot v drugih, vendar migracija iz ene države v druge ni rešitev. Uh, obstajajo seveda tudi različni izobraževalni programi in te si moramo tudi bolj natančno ogledati. Na Cipru imamo tudi različne oblike in eh, tudi različne pogodbe. Tu je treba še nekaj storiti tudi na severu moje države, vendar o tem ne bi govorila več sedaj gospod Haul eh, Figurero iz uh, Evropskega parlamenta iz Portugalske. Prosim, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsednica. vse bi rad spomnil na to, eh, da je Portugalska šla skozi težko fazo prilagajanja in samo zaradi svoje odločenosti so Portugalci ustvarili dobre eh, kazalnike, ki dajejo upanje za prihodnost. Realizirali smo veliko reform tudi na trgu dela in s tem se je položaj nekoliko izboljšal v primerjavi s preteklostjo. Brezposelnost je 13,4 v letu 2011, pa eh, smo imeli pač to eh, močno fazo prilagajanja. Eh, seveda nas je ta faza prilagajanja močno prizadela. In mi imamo pravzaprav tudi eh, nek zasilni program na socialnem področju kajti mi nismo mogli pustiti na cedilu ljudi ki so se znašli v slabem položaju brezposelnost mladih je visoka zaposlovanje se sicer izboljšuje vendar je treba še veliko storiti zlasti pri mladih to je za nas absolutna prednostna naloga mi želimo mlade bolje izobraziti usposobiti zato da bodo lažje našli delovna mesta v naših podjetjih, pa da bodo tudi sami postali podjetniki in ustvarjali delovna mesta. Eh, hvala lepa, Mešlo vas eh, iz eh, Litvanskega nacionalnega parlamenta. <clears throat> Najlepša hvala, dober dan, gospe in gospodje. Veliko čast mi je, da lahko danes tu govorim in da me boste poslušali. Mi imamo torej zelo veliko strategij, konceptov, dosegli smo tudi pomembne rezultate, kljub samo pa jih dosegamo zelo počasi in povprečja v EU še vedno nismo dosegli. Problem je v tem, da nimamo dovolj sredstev. Ehm, na švedskem so izdatki, naprimer, deset tisoč eh, dvesto evrov eh, na danskem enajst tisoč eh, v grčiji več kot štiri milijone v litvi dvesto osem poprečna pokojnina je tisoč dvesto na danskem sedem tisoč petsto se pravi bistveno višje torej o kakšni evropi govorimo o kakšni socialni varnosti e, kakšno socialno zaščito želimo ko so ljudje glasovali za članstvo v e, evropski uniji e, nam je pač zelo bila všeč določba o koheziji tretji člen in sicer ta ki se ukvarja z socialno zaščito državljanov in to je pomembno. Pomembna je socialna zaščita. Socialno področje je pomembno za vsako državo. Tu gre dejansko za nacionalno varnost. In če dalje večja revščina zlasti eh, manjših držav in eh, socialna izključenost Eh, se počasi spreminja v politično izključenost. kaj lahko storimo? mislim da moramo definirati minimalne standarde eh, v evropski uniji za eh, področje socialne zaščite in ti standardi morajo biti obvezni naprimer pokojnine pokojnine eh, bi morali določati na evropski ravni na ravni evropskega parlamenta marsikaj eh, bi morali dejansko prestaviti na raven evropske unije in to reševati tam tu gre dejansko za nacionalna eh, vprašanja varnosti eh, gospod heidrand iz gospa heidrand iz irskega nacionalnega parlamenta hvala lepa prispevki kolegov so bili zelo zanimivi. Na Irskem smo imeli podobne izkušnje, vendar v zadnjih dveh letih in pol eh, smo obrnili našo ekonomijo na boljše in presposelnost eh, se je zmanjšala z 15 na 10 odstotkov. Vendar seveda govorimo o prihodnosti in prihodnosti ne bomo zagotavljali za delovnimi mesti slabe kakovosti in mi moramo delati na trgu dela, poskrbeti marsikaj eh, za, eh, za poslene. Mi potrebujemo ministra, ki bo odgovoren za slabo plačana delovna mesta. Eh, naše države morajo tudi eh, prispevati k strategiji 2020 in osredotočati se moramo na eh, delovna mesta slabe kakovosti. Moramo zagotavljati trajnost eh, delovnih mest. To bo tudi dobro vplivalo na zaposlenost v Evropski uniji. Potem pa glede mladih. Mi imamo scenarije, po katerih vidim eh, da pravzaprav imajo eh, mladi težave z zagotavljanjem eh, stanovanj in če imamo seveda mlade ki nimajo delovnih mest je to razumljivo torej mi imamo seveda mlade, eh, ki nimajo neustrezne eh, izobrazbe in mi se moramo lotiti tega problema na samem začetku, na izobra področju izobraževanja eh, otrok. Se pravi, že šolanje otrok je zelo pomembno. Hvala lepa, Juta Steinruk, ki je članica tega odbora v Evropskem parlamentu. Prosim, pri, vi prihajate iz Nemčije. Hvala lepa. Mislim, da mi vsi vemo, da če želimo Evropo spraviti iz krize in ponovno pridobiti zaupanje evropejcev, da moramo delovati skupaj. In sicer evropska raven skupaj z nacionalnimi parlamenti in mi moramo tu eh, najti eh, skupne cilje. Eh, ljudje želijo socialno varnost eh, želijo se boriti proti dampingu eh, na področju plač in delovnih mest ne gre za to da bi izključevali ljudi ki prihajajo z drugih trgov dela mi želimo pač ustvarjati dobra delovna mesta za mlade ne Eh, delovna mesta s slabimi pogodbami o katerih je govorila kolegica in mi smo seveda dobili poročila o čedalje večjem neravnovesju med državami članicami in mi moramo biti čedalje bolj ambiciozni in mi moramo zaposlovanje in socialna vprašanja obravnavati na isti ravni kot gospodarstvo in finančno politiko mi potrebujemo dobre analize in te moramo vključiti v priporočila za posamezne države in to mora postati tudi obvezno v okviru evropskega semestra mi moramo imeti jasne cilje na področju boja proti brezposelnosti seveda moramo tudi razpravljati o nadaljnjem razvoju teh kazalnikov vendar eh, ne sme se zgoditi da bo eh, evropa najprej začela razmišljati o novih kazalnikih eh, že z obstoječimi instrumenti namreč lahko marsikaj analiziramo in posredujemo državam članicam. mi moramo uporabiti pravzaprav eh, vse kazalnike eh, scoreboarda, te preglednice in potem moramo na podlagi tega poskrbeti za napredek. Evropski poslanci moramo pozabiti na eh, nacionalne, partikularne interese, kajti probleme bomo lahko rešili samo skupaj na evropski ravni. Hvala lepa, gospod Borg iz Malte, iz nacionalnega parlamenta. mikrofon prosim. Uh, prosim, pritisnite na rdeči gum, da vas bomo slišali. Najlepša hvala, gospa predsednica. Jaz prihajam iz Malte, iz najmanjše države v Evropski uniji. E, čeprav smo majhna država, lahko marsikaj e, ponudimo. Mi lahko odigramo tudi svojo vlogo pri premagovanju finančnih in gospodarskih težav v evropi. na malti menimo da je izobraževanje najboljše orodje za socialno vključenost kajti izobraževanje da eh, mladini eh, v roke ustrezna orodja na ta način postajajo neodvisni oni njihove družine in lahko se dejansko uveljavijo na trgu dela v zadnjih desetih letih smo šli skozi obdobje prestrukturiranja gospodarstva prestrukturirali smo tudi trg dela eh, mi imamo pač množično proizvodnjo eh, obrt mnoge osebe pravzaprav zaposlujemo v eh, tovarnah in mi smo se morali osredotočiti na večjo eh, specializacijo na primer farmacevtska industrija eh, in podobno. Eh, če se ne bi eh, osredotočili na izobraževanje bi prišlo do socialne izključenosti kajti mnogi delavci so skoraj da eh, celo življenje delali v določenih sektorjih in brez izobraževanja ne bi eh, ostali konkurenčni mi moramo tudi pomagati samozaposlenim in tudi msp-jem ki so zelo pomembni za družbe in gospodarstva in mi podbujamo tudi podjetniški eh, duh pomembna je ustvarjalnost eh, neodvisnost svoboda eh, zato da je nekdo lahko uspešen na trgu. Evropska unija in članstvo v evroobmočju nam je pomagalo in tudi evropska sredstva so nam pomagala, saj smo lahko več investirali v trg dela in v naše delavce. Upam, da bo eh, moja vlada v naslednjem obdobju do leta 2020 bolje uporabljala eh, sredstva iz eh, kohezijskega svežnja. Hvala lepa. In še zadnji govornik v tem prvem delu je Emilijan Pavel, poslanec Evropskega parlamenta iz Romunije. Najlepša hvala, gospa predsednica. Začel bi z istimi besedami kot vi. Evropa eh, ne more konkurirati nizkim plačam na vzhodu. Naša zakonodaja zahteva ustrezne standarde in pogoje pri delu. In zaradi tega so eh, se mnoge zahodne eh, družbe eh, preselile na vzhod Evrope. Ne zaradi tega, ker je samo delovna sila pri nas cenejša, in e dejstvo je da se pač tudi ponujajo davčne olajšave za podjetja ki pridejo k nam e, plače so tudi dokaj nizke pri nas in e, kaj torej počnemo povečujemo razkorak med zahodom in vzhodom in Romunija in druge države na evropskem vzhodu imajo pravzaprav eh, nižje cene delovne sile in morda so zaradi tega dobički višji. Vendar zmanjšanje dobičkov bi seveda pomagalo določenim državam eh, in delavcem in morda bi to tudi pomagalo uresničiti eh, cilje, da naši prebivalci ne bi odhajali iz romunije da vsi hočejo pravzaprav delati doma mnogi sploh niso zajeti v statistikah mladi na primer ki živijo še vedno pri starših eh, ki želijo imeti družine pa jih ne morejo imeti želijo pač hiše pa tega ne morejo uresničiti. garancija za mlade je zelo dober projekt in mi smo lahko ponosni v evropskem parlamentu na to vendar financiranje tega jamstva za mlade je nezadostno. E, na ta način se tudi zagotavlja neodvisnost mladih. Države članice bi morale olajšati dostop mladih do uh, javnega sektorja. Javni sektor bi moral pravzaprav ponujati eh, tudi delovna mesta za začetnike. Če imamo deset eh, upokojencev, bi morali pač eh, ta delovna mesta tudi rezervirati za mlade. Hvala lepa. Še en govornik, Mario Ruevo iz portugalskega nacionalnega parlamenta. Dve minuti in pol imate. Prosim. Um sentimos todos que eh, se torna necessário reforçar a dimensão. Najlepša hvala. Mi seveda vemo, da moramo okrepiti socialno razsežnost v Evropi. Mi si moramo gledati samo naše statistike, ne glede eh, na ideološka prepričanja si moramo uh, ogledati, kaj se dogaja na področju brezposelnosti, prekarijata. Uh, eh, brezposelnost se je povečala. Mm, zlasti med mladimi je alarmantna, razkorak med prebivalstvom se povečuje. Eh, na portugalskem je število brezposelnih mladih izredno veliko in to je naš največji problem. Portugalska je morala uresničevati uh, ukrepe trojke, tako kot uh, se to dogaja tudi drugot po Evropi in ti ukrepi so še povečali probleme, ki izhajajo iz uh, revščine, brezposelnosti in podobno. Evropa in Evropski parlament morata sprejeti socialne ukrepe. Uh, Eh, za boj proti revščini in brezposelnosti v Evropi, kajti sicer ljudje eh, sploh ne bodo več videli te evropske razsežnosti. Najlepša hvala. To je bila zelo učinkovita in zanimiva razprava. Na ta način seveda zvemo, Eh, več eh, o drugih delih Evrope, dejstvo pa je seveda, da so ti eh, prispevki zelo kratki, pa kljub samo lahko marsikaj zvemo. Sedaj končujemo ta prvi del sestanka in prehajamo na drugi del, ki se nanaja na, Evrops, nanaša na Evropski sklad za strateške naložbe in ustvarjanje delovnih mest za mlade. Besedo dajem gospodu Edmundu eh, Vitprotu, ki je predsednik odbora za eh, Evropsko unijo v Poljskem senatu. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, nadaljeval bom v polščini. Prosim, da vzamete slušalke. Gospe in gospodje, V sedanji gospodarski in socialni situaciji v Evropski uniji je vsaka pobuda za spodbujanje gospodarstva seveda hvalevredna pobuda. 24 e, odstotno brezposelnost imamo namreč, e, vendar vse odvisno od številk. Mi imamo Eh, desetodstotno ali pa osemodstotno zmanjšanje ekonomske aktivnosti. Pri mladih imamo eh, eh, petindvajset odstotno brezposelnost, to je zelo visoka brezposelnost. In mi seveda želimo eh, spremeniti naš sistem poklicnega usposabljanja. Več kot 50 odstotkov mladih nadaljuje izobraževanje na univerzah eh, in eh, to pomeni, da se želimo osredotočiti tudi na naravoslovne vede in ne zgolj na družboslovje. Eh, polska vlada pa pravi, da je ta novi pristop usklajen seveda tudi z Junkerjevim eh, načrtom za strateške naložbe. Eh, saj se ta pravzaprav osredotoča na strateška vprašanja in v tej fazi eh, se moramo tudi osredotočati na določene pomankljivosti. Eh, Torej, če imamo nek nov program, se moramo vprašati, ali je ta upravičen, ali je pa morda bolje nadaljevati starimi programi. Lahko namreč nastane uh, Eh, vtis da če imamo program ki se eh, imenuje novi začetek da bo prišlo pravzaprav do prekinitve eh, s starimi programi da ne bo nobenega učenja iz izkušenj. oglejmo si lizbonsko strategijo ta je obetala nekaj boljšega žal pa eh, ta eh, načrt ni bil dovolj eh, eh, verodostojen in potrebna je namreč tudi politična volja politična volja povsod tudi v parlamentu v svetu in drugod in morda je zaradi tega komisija opustila določene projekte ki so bili prvotno predvideni mi seveda želimo dodatna sredstva eh, za te programe. Obstaja nov sklad in mi želimo tudi uporabljati inovativne eh, mehanizme eh, za jamstva, za posojila in podobno. Glede tega imam seveda tudi vprašanje. Gre seveda za učinek vzvoda, ki je zelo visok eh, in optimističen. Eh, načrtovanih je 21 milijard evrov in iz tega ne bi pravzaprav generirali 294 zasebnih sredstev, milijard eh, zasebnih sredstev. In res imam dvome glede tega. To je skoraj da preveč optimistično. In eh, poleg tega gre za zelo tvegane naložbene projekte in eh, zasebni kapital vedno eh, premisli dvakrat, preden se loteva naložb. Komisija je v letu dva tisoč dvanajst imela tudi nek eh, drug predlog v zvezi z eh, obveznicami in tu je eh, bil predviden večkratnih petnajstkrat in mislim da je to tudi preveč optimistično mi potrebujemo seveda kapital za vse te sklade torej ta sklad je potreben potrebuje pa seveda zdrava pravila eh, mi potrebujemo eh, bolj natančne opredelitve tega, kar je res potrebno. Stvari morajo biti realistične. Potrebno je pravzaprav stvari še bolj dodelati in sicer v državah članicah in tudi države članice morajo pač dati na voljo več finančnih sredstev. In če se osredotočamo na projekte za strateške naložbe, eh, se moramo zavedati, da ne bo kaj dosti ostalo za MSP-je, se pravi za tista podjetja, ki ustvarjajo delovna mesta in ki so odločinega pomena za uspeh in vitalnost gospodarstva. In še zadnja stvar. Energetske mreže, prometne mreže, inovacije, širokopasovne povezave. Vse to je pomembno. Vendar rezultate vsega tega bomo čutili šele na dolgi rok. Dolgo bomo morali počakati, da postanejo rezultati eh, vidni. Toliko samo v razmislek. Hvala lepa za pozornost. Hvala vam. Uh, now I'll give the floor to... Sedaj pa dajem besedo gospodu Dominiku Hennigenu, predsedniku uh, skupnega odbora za evropske zadeve pri Irskem parlamentu. Najlepša hvala, hvala lepa, da lahko govorim o uh, skladu za uh, strateška ulaganja. Um, Vsi vemo, da je danes v Evropi 24 milijonov ljudi, ki so brezposelni. Uh, in eh, vse nas skrbi, da bo Evropa stagnirala, če ne bomo imeli načrta za ulaganja in rast. Zato podpiram pobudo gospoda Junkarja in eh, spoštujem tudi to, da so to pobudo začeli izvajati tako hitro. Poleg tega mi je všeč eh, tudi, eh, da eh, bodo prednostno nalogo imele obrobne države, za katere vlagatelji menijo, da predstavljajo više tveganje, kot recimo tudi moja država. 315 milijard znaša ta načrt vlaganja. 75 milijard naj bi bilo namenjenih majhnim in srednje velikim podjetjem in eh, nekaj okrog 280 milijard za eh, dolgoročna strateška ulaganja. Zagotavljanje eh, vlaganj eh, v majhna in srednje velika eh, podjetja je še zmeraj problem, zato mislim, da bo ta načrt uspešen, ampak skrbi me obseg tega projekta. Kolikor vem, je bilo predloženih 2000 različnih eh, projektov, ki v finančnem smislu štirikrat presegajo ta sklad. Vprašanje je torej, ali bo ta sklad dovolj obsežen pri eni izmed eh, prejšnjih eh, sej smo že slišali, da je o tem govorila recimo Pervanš Beres, ki je eh, govorila o deficitu na področju vlaganj v primerjavi z ZDA in pa Kitajsko. Zelo počasi smo se odzvali na krizo in tudi ta načrt ne bomo mogli izvesti takoj. Skladi za vlaganje ne bodo na voljo do jeseni. In vemo, da bo veliko sredstev prišlo strani Evropske investicijske banke. In Evropska investicijska banka je zelo previdna, ko gre za tvegane projekte. In eh, zanima me tudi vzvod 15 proti 1. Mislim, da si moramo natančno ogledati, kako bomo resničili ta učinek vzvoda. Eh, večina, kot sem dejal, eh, teh sredstev je namenjenih eh, dolgoročnim ulaganjem, vsi se strinjamo, da so dolgoročna ulaganja potrebna, vendar pa moramo zagotoviti kakovostna delovna mesta sedaj, predvsem za mlade. Gospod Fernandez iz Španije je govoril o posledicah brezposelnosti v Španiji mladi ne morejo eh, čakati, eh, da se bodo pokazali učinki dolgoročnih eh, ulaganj. Zagotoviti jim moramo pomoč sedaj, zagotoviti moramo kakovostna in pa trajnostna delovna mesta. In zelo zaskrbljeni smo bili zaradi eh, različnih eh, plačil za moške in eh, ženske. Potrebno je nadzorovati izvajanje strategije Agenda 2020, smo rekli, ko smo sprejeli ta načrt. Mislim, da moramo sedaj poskrbeti za to, da eh, bomo nadzorovali tudi eh, ta načrt. Eh, države članice pa morajo pomagati pri izvajanju. Mislim, da je potrebno izvajati pritisk strani Evropske unije. Le na ta način bomo zagotovili ustrezno gospodarsko rast. Določene države članice so nekoliko omejene pri vlaganjih zaradi eh, fiskalnih pravil, kot recimo Irska. Torej, mislim, da se vsi strinjamo, da je potrebno eh, pravila eh, tega svežnja izključiti iz eh, fiskalnega svežnja. Vlaganja seveda ne morejo vključevati dolga držav članic. Načrt oziroma uspeh tega načrta bo v veliki meri odvisen od ustvarjanja novih delovnih mest. Pozdravljamo ta načrt, menimo, da je e, njegov obseg premajhen in da bo izvajanje prepočasno. Menimo, da morajo države članice sodelovati, tako da bodo ukrepile ta načrt, krati pa je potrebno poskrbeti za ustrezen sistem upravljanja, tako da bomo dosegli takojšne učinke. Hkrati pa se je potrebno ogledati tudi načelo vzvoda, tako da bomo eh, popolnoma izkoristili potencijal tega načrta. Delovna mesta, ki jih bomo s tem spostavili, pa morajo biti trajnostna in visoko kakovostna. Najlepša hvala. Eh, Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo. Še gospod Danuti Jeclovjecki, eh, ki bo podala še zadnjo predstavitev, je članica tega odbora, hkrati pa je tudi eh, poročevalka za mnenje odbora EMPL glede predloga uredbe o Evropskem skladu za strateška vlaganja in za spremembo uredbe 1991 skozi 2013. Hvala lepa. Gospa. Predsedujoča, mogoče bi morali govoriti o tem, kako se nasplašno eh, v Evropskem parlamentu pripravljamo na spremembo uredbe. Sama bi rada osvetlila predvsem pozitivne vidike Junkarjevega načrta. Gre za zelo pomembno uredbo ki se nanaša na Evropski sklad za strateška ulaganja. Gre za dokument, ki je za tisoče evropejcev vir upanja. Ta dokument eh, predstavlja tako priložnost, eh, kakor tudi eh, odgovornost. V uredbi eh, naj bi eh, bilo vsebovano novo gonilo za rast v Evropi. Odkar se je pričela kriza v Evropi, smo tako v tem parlamentu, kakor tudi drugje, na dolgo in široko govorili o krizi, o rasti. Upali smo, da nam bo nov instrument dal novo upanje za ustvarjanje rasti. Danes pa lahko eh, že zelo jasno ugotovimo, da rasti nažalost nismo zagotovili. Kljub eh, teži in kljub pomenu tega dokumenta nimamo prav veliko časa, da bi se z njim ukvarjali. Mogoče je to tudi dobro, kajti pogosto nam očitajo, da smo prepočasni pri sprejemanju pomembnih odločitev. Vendar pa tukaj. Ne govorim le o Evropskem parlamentu, tudi druge inštitucije nimajo prav veliko časa. In naj vas spomnim na temeljne točke eh, tega svežnja, kaj se je že zgodilo in kaj se bo zgodilo. Junker je predstavil svoj načrt vlagan konec julija lanskega leta, svet je sprejel ta načrt decembra, in pozval so zakonodajalca, da zaključi z eh, vsem potrebnim pripravljalnim delom do konca marca. Hkrati je komisar Dombrovskis dejal, da bi lahko eh, bil kompromis eh, k malu dosežen, seveda z ustrezno podporo držav članic. Pogajanja so se pričela 19. januarja. Naš odbor bi moral glasovati o svojem mnenju do 1. aprila, najkasneje do 1. aprila, kar nam daje dva meseca za oblikovanje eh, zelo jasnega stališča v našem odboru. Če se ne bo zgodilo nič posebnega, naj bi z eh, tem eh, pripravljalnim delom eh, končali do sredine maja, tako da bi eh, sklad lahko del, začel delovati junija, In eh, če bo res tako, potem bi bil to izjemno hiter postopek. Zakonodaja, ki je predlagal uh, predsednik Juncker, vsebuje nekaj zanimivih elementov. Temeli na treh stebrih. Prvi stebr je spodbuditev dodatnih ulagan v višini 350 milijard evrov. Drugi stebr ciljno usmerjene pobude, ki bodo zagotovile, da bo naš sklad odgovoril na konkretne potrebe. Tretji stebr. Več zakonodajnih varovalk in pa eh, povečana zakonodajna produktivnost. če se bo več eh, deležnikov priključilo k uresničevanju eh, tega načrta, potem bomo lahko dosegli večji učinek. Tukaj govorimo o državah članicah in o nacionalnih bankah. Upamo seveda, da bodo sredstva v tem skladu dobro uporabljena. Doslej smo videli, da eh, sredstva, ki jih vlažemo v kratko, vlagamo v kratkoročne projekte, ne obrodijo dolgoročnih eh, sadov. Vlaganja bodo potekala predvsem na energetskem področju, na področju infrastrukture in eh, tako naprej. Gre torej za vlaganja v eh, dejansko oziroma v realno gospodarstvo. Projekti bodo izbrani glede na evropsko dodano vrednost, glede na dobičkonosnost in glede na skladnost z evropskimi cilji takšna ulaganja bi morala eh, poskrbeti za trajnost na delovna mesta, podpora pa ne bi smela biti omejena zgolj na čezmejne projekte. Upamo, da bomo na ta način ustvarili 2,5 milijona novih delovnih mest. Evropska unija in evropske inštitucije imajo nekaj 100 milijard evrov prihrankov glede na raziskavo, eh, ki jo je izvedla Evropska centralna banka. Imamo torej veliko sredstev, ki jih ne uporabljamo za financiranje zelo pomembnih projektov. To pa zato, ker imamo še zmeraj krizo eh, verodostojnosti v Evropski uniji. Nov sklad za vlaganja pa bi moral prekiniti eh, to stagnacijo v Evropi. Tukaj ne gre zgolj za upanje, ampak za dejansko pričakovanje ulagateljev. Države članice bi morale prispevati v ta sklad, eh, vendar pa ne bi eh, smele še dodatno povečati javnega dolga. O tem bo potrebno še razpravljati. V Evropskem parlamentu imamo še nekaj dvomov, glede uh, učinka vzvoda. Ne vem, ali bomo res dosegli ta učinek eh, zaradi vloge majhnih in srednje velikih podjetij eh, pri ustvarjanju novih delovnih mest. Ravno majhne in srednje velika podjetja bi morala prejeti največji delež sredstev iz tega sklada. Ampak vprašanje je, ali bodo ta majhne in srednje velika podjetja lahko poskrbela za eh, tak eh, učinek, večkratni učinek. Posebno odbor bo odgovoren za uh, izbiro projektov. Upam, da pri tem ne bodo uporabljali politične kriterije, ampak da bodo izbrali najbolj dobičkonosne projekte. Uh, dodaten problem eh, bi lahko bila eh, sestava odbora, ki bo vodil ta sklad. Bogate države članice bodo, kot vse kaže, vodile eh, odbor, kajti eh, dale bodo tudi največji prispevek. To je sicer logično, ampak eh, vseeno vprašljivo. Ta sklad eh, mora financirati najbolj dobičkonosne projekte, ampak še zmeraj nimamo specifičnih kriterijev za izbiro projektov. Takšne informacije bi že morale biti na voljo, tako da bi potencijalni ulogatelji že lahko izrazili svoje zanimanje za sklad in za sredstva iz tega sklada. Najlepša hvala. Hvala lepa. Veliko zanimivih informacij ste podali, sedaj pa bomo pričeli z dvominutnimi prispevki. Najprej gospod Jok Oklund iz eh, Danskega parlamenta. Beseda je vaša. Najlepša hvala. Gospa predsednica, sem predstavnik socialdemokratov na Danskem in naše mnenje je, da ta novi sklad predstavlja uh, dobro priložnost. Videli bomo, uh, kateri projekti uh, bodo izbrani. Uh, oziroma pripravljeni. Mi menimo, da bo kar nekaj projektov, ki se bodo osredotočili na boljši pretok energije v Evropi, na boljšo distribucijo, na boljšo uporabo. Meni se, ko govorimo o ulaganjih, zdi še prav posebej pomembno, da se osredotočimo na mednarodno dimenzijo. Govorim o čezmejnih projektih. Mislim, da moramo spoštovati tudi uh, Eh, načela trga delovne sile v državah članicah tako, da ti projekti ne bodo povzročili socialnega dumpinga. In to mislim, da je eden izmed kriterijev, ki ga moramo upoštevati, ko pripravljamo te projekte. Tisti, ki bodo sodelovali pri teh projektih, morajo biti ustrezno usposobljeni. Potrebno je izboljšati raven izobrazbe med mladimi in eh, prebivalci nasplošno zagotoviti moramo, da uh, bomo imeli uh, kar največji možni učinek teh projektov. Energetika in pa infrastruktura, to sta dve področji, uh, ki bosta zelo pomembni v tem načrtu. Saskij Urinskas iz Litve, iz nacionalnega parlamenta, dobi naslednji besedo. Najlepša hvala, gospa predsednica kratek komentar eh, glede prostega pretoka delovne sile in eh, mladih. Ali je prosti eh, pretok vrednota sama po sebi, ali je to dobro za vse? Moja država, Litva, se namreč sooča z eksodusom mladih. In razlog je nespremljiva gospodarska in pa socialna situacija v državi naši državljani so to, vanje smo vlagali, izobrazili smo jih, kakšen pa je končni rezultat, državo zapuščajo. Zaradi tega, ker imamo Evropo dveh hitrosti, ker obstaja ogromna vrzel med bogatimi državami na eni strani, kamor eh, odhajajo mladi iz, eh, naš, iz moje države in tam povečujejo bruto družbeni proizvod, namesto da bi ga povečevali v eh, svoji domovini. In eh, na drugi strani so revnejše države. Mi smo zelo visoko na lestvici števila samomorov. Torej, no, naj se vrnem k temi. Ti mladi ustvarjajo bruto nacionalni proizvod v eh, bogatih državah, hkrati pa jih obsojajo, da povzročajo socialne težave, recimo v Združenem kraljestvu in to je ponižujoče. Priseljevanje iz revnejših držav članic Evropske unije zmanjšuje naš gospodarski potencial, povečuje naše eh, demografske probleme in povečuje tudi težave eh, z eh, starajočim se prebivalstvom in zato mislim, da je čas, da se osredotočimo na ta problem. Mislim, da je eh, potrebno poskrbeti za proti ukrepe temu izseljevanju mlade, visoko izobražene delovne sile iz revnejših v bogatejše države. Potrebujemo kohezijski mehanizem, ki bo pokrival celotno Evropsko unijo ne glede na to, ali eh, je določena država članica bogata ali revna. Najlepša hvala. Sedaj pa predstavnica Latvijskega parlamenta. Najlepša hvala, dame in gospodje. V Evropi smo trenutno v obdobju sprememb socialna dimenzija gospodarske in monetarne unije ni več le vizija, ampak eh, konkretna potreba. Potrebno je poskrbeti za spremembe, tako da ne bomo izgubili tega eh, trenutka in pa politične volje za izvedbo vseh potrebnih sprememb. Najti moramo ravnotežje med Eh, eh, kriteriji za zaposlovanje, ustvarjanje novih delovnih mest in pa med gospodarskimi vidiki. To je še prav posebej pomembno za eh, latvijsko predsedstvo Evropskemu svetu Evropske unije. Vemo, da ljudje ulagajo veliko upanje v ta načrt za ulaganje potrebujemo uh, pameten uh, načrt javnih in zasebnih ulaganj. Vse države članice morajo imeti možnost, da uporabijo finančne instrumente glede na lastne potrebe. Zelo pomembno je, da zagotovimo, da ulaganja v izbrane projekte, poskrbijo za ustvarjanje novih delovnih mest, eh, da prispevajo k boju proti revščini in zagotovijo rast. V tem kontekstu je zelo pomembno, da poskrbimo za ustrezno ozračje za podjetja, tako da se bodo lahko ta, ta razvijala na odgovoren način. Še prav posebej je pomembno, da podpiramo majhne in srednje velika podjetja, ki igrajo najpomembnejšo vlogo pri ustvarjanju delovnih mest. Če želimo doseči te cilje, pa je zelo pomembno, da izboljšamo sistem dialoga z mladimi. Najti moramo rešitve, za uh, področje sodelovanja z socialnimi partnerji eh, v gospodarski in monetarni uniji. Poleg tega pa je potrebno ukrepiti tudi socialno dimenzijo. Bolje je potrebno vključiti socialne partnerje tudi na regionalni in lokalni ravni. To je zelo pomembno tudi za izvajanje strategije Agenda 2020, tako na ravni Evropske unije, kakor tudi na nacionalni ravni. In uh, pri tem moramo upoštevati situacijo v uh, vseh uh, državah članicah. Sedaj pa uh, Marija Rodriguez, eh, ki je poslanka eh, tega parlamenta. Beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednica. Zelo me veseli, da smo zelo soglasni, kar zadeva ta načrt za vlaganja. Vsi eh, so dejali, da potrebujemo ta načrt, da bi ustvarili več delovnih mest in pa bolj kakovostna delovna mesta v Evropi. Ta načrt potrebujemo zato, da bi eh, z sebino zapolnili agendo 2020. Ta potrebuje konkretna sredstva, če želimo uresničiti. Torej, mislim, da moramo zagotoviti, da bomo v kriterije za izbiro projektov vključili jasen kriterij glede ustvarjanja delovnih mest, novih delovnih mest in pa glede kakovostnih delovnih mest. In ta kriterij moramo uporabljati pri ocenjevanju sklada za strateška vlaganja. Torej, močno se moramo osredotočiti na delovna mesta in pa na kakovost teh delovnih mest. Številni kolegi, in jaz se z njimi strinjam, so izraziti svojo zaskrbljenost glede učinka vzvoda tega sklada. Kaj te? Doslej eh, se nam zdi, eh, da eh, je ta instrument precej šipek. Menimo, da ta sklad ne bo deloval. Če želimo poskrbeti za močan učinek vzvoda, potem potrebujemo prispevke držav članic. Vendar pa je potrebno o tem razpravljati, kaj ti zagotoviti moramo, da bodo vlade dale prispevek v ta sklad, hkrati pa moramo zagotoviti, da bodo lahko v tem skladu sodelovale vse države članice. Doslej pa mislim, da to še ni tako jasno zastavljeno. Kaj ti? Država članica, ki ima uh, presežen dolg, potem projekti sofinanciranja ne morejo biti izuzeti iz pakta stabilnosti in rasti in to je področje, ki ga bo potrebno izboljšati. In na zadnje naj povem še sledeče. Vesela sem, da smo danes vsi skupaj, kaj ti prepričana sem, da potrebujemo močno sodelovanje med nacionalnimi in pa evropskimi poslanci, kaj ti le na ta način eh, bomo lahko uresničili ta načrt za ulaganja. Zavedati se morate, da je naša skupina ob podpori Žan-Klodu Junkarju dejala, da želi zelo jasen načrt za vlaganje. To je bil naš predpogoj za podporo. Sedaj pa gospod Lamski, poslanec iz Polske. Beseda je vaša. Najlepša hvala, nadaljeval bom v polščini. Načrt za strateška vlaganja se osredotoča na popolnost ponovn zagon evropskega gospodarstva. Potrebujemo eh, povečanje brutodružbenega proizvoda v eh, Evropi. In kot je dejala gospa Ulskok, eh, je seveda potrebno poskrbeti za to, da bo desnica vedela, kaj počne levica. Razvoj v evropskem gospodarstvu namreč zavira podnebna politika. To eh, je dodatni davek, ki zmanjšuje proizvodnjo oziroma omejuje eh, njen potencial. Drugi problem pa je, da naj bi sredstva za Junkerjev načrt prišla iz projektov, ki se že izvajajo. V, na polskem menimo, da bi to lahko ogrozilo kohezijski sklad ali pa evropske sklade na splošno. To se ne bi smelo zgoditi. Junkarjeva usmeritev je pravilna in eh, njegov načrt podpiramo, vendar pa mislim, da bi se morali osredotočiti na specifične potrebe držav članic. Potrebno pa je upoštevati tudi specifično situacijo, v kateri se države članice nahajajo. Imamo različne načrte glede harmonizacije davkov, vendar pa eh, ti načrti ne upoštevajo eh, specifičnih lasnosti držav članic in eh, tako bodo ti načrti ogrozili ulaganja. Na polskem imamo nizke plače, v primerjavi z eh, tem, eh, koliko morajo ljudje delati. In harmonizacija minimalnih plač eh, Tukaj govorim uh, o resoluciji uh, 12.23 uh, odbora. Ta resolucija je napa napačna. Gospa Krito iz romunskega parlamenta. Beseda je vaša. Najlepša hvala. Najprej reforma trga delovne sile. Samo en zaključek lahko potegnem. Operacija je uspela, pacijent pa nažalost ni preživel. O katerem trgu delovne sile pravzaprav govorimo? To mi ni povsem jasno in sicer iz dveh razlogov. Prvič, V Evropski uniji nimamo trga delovne sile, imamo 28 trgov delovne sile z 28 različnimi eh, plačami, kolektivnimi dogovori in tako naprej. Prihajam iz države, kjer je povprečna plača šestkrat nižja od evropskega povprečja stroški pa življenja pa eh, so na 75-80 odstotni ravni v primerjavi z evropskim povprečjem. Trg delovne sile ni trg sam po sebi. Odvisen je predvsem od eh, našega tržnega gospodarstva polno zaposlovanje eh, ni odvisno zgolj od našega trga, ampak od mednarodnega trga. Povečano povpraševanje, predvsem eh, z bojem proti eh, neenakosti v plačilih, je temeljnega pomena. In pri tem ne smemo pozabiti, da so pomembni tudi naše, naši državljani. Majhne in srednje velika podjetja, ustvarjajo eh, 80-90 odstotkov delovnih mest. To so vsi poudarili. Velika podjetja pa ne ustvarjajo toliko delovnih mest. Ali se bo Junkarjev načrt osredotočal na majhna in srednje velika podjetja? Ne, niti najmanj. kaj ti podjetja proizvajajo proizvode in dobrine za uh, potrošnike. Potrošniki pa nimajo dovolj sredstva, da bi te proizvode kupili zaradi uh, neustreznih reform. Pesimist je le dobro seznanjen oziroma dobro ozaveščen optimist. Junkarjev načrt, tudi če bo uresničen, ne bo rešil težav na področju zaposlovanja. Nažalost. Najlepša hvala. Besedo dajem Lauri Agi, članici tega odbora in pa poslanke Evropskega parlamenta. Na srečo nisem eh, sama, kaj ti eh, še kdo drug razmišlja tako kot jaz. Eh, v nasprotnem primeru bi si zastavila vprašanje, ali vsi živimo v istem svetu. Že večkrat sem izrazila začudenje nad tem eh, skladom za strateška ulaganje, ulaganje, kot ga je poimenoval naš predsednik Juncker. Veliko je pomankljivosti, ki jih je potrebno izpostaviti in upam, da bo potem kdo na te pripombe odgovoril. No, prvič, sredstva, so, sredstva, ki jih že imamo eh, in ki jih bomo zgolj eh, premestili z enega področja na drugo. Eh, recimo, odzeli bomo sredstva projektov obzorje 2020 in ta sredstva potem preusmerili v druge projekte. Povejte mi, odkot bomo dosegli ta učinek, če bomo odzeli sredstva za raziskave in jih namenili drugim projektom. Poleg tega mi povejte, kdo eh, bo eh, prevzel eh, tveganje, tveganje ki ga predstavljajo vlaganja v Evropi. Že precej časa nimamo dovolj vlagan v zasebnem sektorju. Poleg tega, eh, kako mi lahko zagotovite, da projekti, ki bodo izbrani, ne bodo čudni regionalni projekti? Država članica mora predstaviti projekte, ne da bi pri tem imela zagotovilo, da bodo ti projekti eh, tudi dejansko izvedeni. Kljub temu pa mora država članica prispevati sredstva za izvedbo projektov v drugih državah. Dobro, vse lepo in prav, solidarnost je lepa beseda, ampak eh, mislim, da nima smisla, da sprejemamo odločitve, eh, ki ne bodo nobele nobenega učinka. Potem eh, pa govorimo tukaj še o primerjih presežnega javnega dolga. No, tukaj eh, se moramo zavedati, da je situacija v različnih državah članicah eh, različna. Vse eh, države članice nimajo prednosti oziroma niso predmet popuščanja zaradi prekomernega javnega dolga. Poleg tega se ta sklad osredotoča na dolgoročne projekte, ki so zmeraj obsojeni na propad. Najlepša hvala. Hvala, naslednji pa je Uroš Pritelj iz slovenskega, iz slovenskega parlamenta. Vaš, beseda je vaša za dve minuti. Lepša hvala, spoštovana predsedujoča, spoštovani visoki zbor. E, najprej iskrena hvala za povabilo. Prvič sem danes v tej proaktivni vlogi eh, v tej inštituciji in še enkrat iskrena hvala za povabilo, kakor tudi za odlično organizacijo. Eh, za razliko od mojih eh, nekaterih predhodnikov, kolegov, ki so bili tudi, moja spoštovana kolegica iz Romunije, kar dosti pesimistično razpoložena, eh, moram seveda povedati, da v tem trenutku sem še jaz osebno zelo optimist, kar zadeva kreiranje novih delovnih mest, predvsem pa kar zadeva njihovo stabilnost oziroma samo kakovost, kot so govorniki pred menoj povedali pa vendarle nekaj pomislekov na tem mestu. Eh, slišali smo podatek, da je 24 milijonov brezposelnih oseb v tem trenutku v Evropi. To pomeni mimo grede za ilustracijo podatek, to je približno 12 mojih Slovenij, torej 12 eh, Slovenij za 2 milijona prebivalcev. Eh, Sveda bi si želeli in si želimo nekatere visokoleteče, bom temu rekel, Eh, infrastrukturne energetske projekte, projekte, ki prinašajo visoko multiplikativne učinke, ki prinašajo veliko visoko dodano vrednost, pa vendarle v tem trenutku je potrebno eh, ukrepati sedaj in hipoma. Namreč ni možnosti, ni priložnosti, da, da se ljudje počutijo kot drugorazredni evropejci, ni možnosti, ni priložnosti, da razmišljamo, kot so tudi nekateri moji predgovorci povedali, o Evropi dveh hitrosti. Torej, kot zaključek, ker me čas že nekoliko priganja, sem sveda optimističen in verjamem, da nam bo vsem skupaj, tako vam predstavnikom eh, Evropske komisije, Eh, evropskega parlamenta kakor tudi nacionalnih parlamentov in nacionalnih vlad uspelo zbalansirati to da bomo dolgoročno uspešni da bomo gradili eh, ceste in železnice pa še kaj seveda kakor tudi to da bomo v tem trenutku danes jutri pojutrišnjem znali zagotoviti eksistenco delovna mesta vsem generacijam mladim manj mladim in še manj mladim najlepša hvala. Thank you. Uh, I'll give the floor to Vilja Blinkevičute, who is Hvala. Sedaj pa gospa Vilja Blinkevičute, ki je članica Evropskega parlamenta. Prosim. Najprej se aš sveikinu už tą. Hvala, predsedujoča. Najprej bi rada pozdravila priložnost, da se poslanci Evropskega parlamenta sestanemo z nacionalnimi predstavniki parlamentov in razpravljamo o skladu za strateške naložbe, ki ga je predlagal um, predsednik komisije, gospod Juncker. Zelo sem vesela, da je to možno zaradi tega, ker uh, je predlog komisije bil prvotno osredotočen predvsem na vrčevanje in uh, na črtanje sredstev na področju socialne zaščite. Zdaj pa je prišlo do izboljšanja. Uh, Predsednik Juncker je predlagal sklad za strateške naložbe in v parlamentu in v našem odboru smo razpravljali o dejstvu, da bi moral sklad za strateške naložbe zagotoviti dobiček. Torej, to pa bi morala biti kakovostna in dolgotrajna delovna mesta. Kolegi so že spregovorili o tem. Kajti v nasprotnem primeru Evropa ne bo rasla, ne bo vzajemnega zaupanja in ne bo nikakršnih rezultatov. To so področja, kjer potrebujemo naložbe, to so področja, ki krepijo Evropsko unijo in zagotavljajo njeno varnost. Treba jo poštevati predvsem trenutno geostrateško pozicijo. Tu imamo v mislih um, digitalni trg, um, potem trg z energetskimi viri in podobno. To so področje, na katerih lahko zagotovimo konkurenčnost Evropske unije. In če bomo izku, izključili mala in srednje velika podjetja iz naših prizadevanj, potem ciljev ne bomo dosegli. Sedaj govorimo torej s predstavniki nacionalnih parlamentov in treba je povdariti, da morajo biti MSP-ji del tega naložbenega pristopa. MSP-ji so tisti, ki ustvarjajo glavni del eh, delovnih mest v Evropske uniji, kajti drugače bo težko zagotoviti korist iz teh 315 milijard evrov, ki so predvideni. Treba je zagotoviti sodelovanje vseh socialnih partnerjev, nacionalnih parlamentov in tudi Evropskega parlamenta, zato da zagotovimo rezultate. Gospa Kalvit, predstavnica Evropskega parlamenta. Videti je, da je ni z nami. Gracias, señora presidenta. Se había, eh, se había eh, puesto la voz. Gospod Kalvit, izvolite. Se pravi, čujem, predsedajoča, nisem takoj ugotovil, da ste mislili mene ampak hvala za besedo. V tem kratkem času bom predstavil par zamisli. Mislim, da je načrt Junkarja boljši, saj boljši, kot če ne bi predvideli ničesar. Gre pa za obsežen denarni znesek. Tako da z praktičnega vidika mislim, da bo prišlo do težav pri izvajanju tega načrta. Treba bo namreč eh, razlikovati med srednjeročnimi in dolgoročnimi učinki. Strinjamo se, da, gre, da, da ne bi tu šlo za dolgotrajne naložbe, ki so konstruktivne, ki so obsežne in eh, ki so usmerjene v prihodnost. Gre za naložbe, ki morale biti ki bi morale biti inovativne. Treba bi bilo zagotoviti tudi večjo zaposlenost prebivalstva. To je težava, s katero se soočamo v celotni Evropi. To je treba upoštevati pri izbiri projektov. Strateški načrt mora biti torej bolje opredeljen in oblikovan ne bi se smeli osredotočati samo na raven držav. Treba bi bilo preučiti tudi socialni vidik in na, na delovna mesta pogledati še z tega zornega kota. Države torej poskušajo napredovati in sprejemajo obvezujoče pogoje, ki se nanašajo na pogoje zaposlovanja. In pri tem upoštevamo tudi širši kontekst. Treba pa je upoštevati, da bodo MSP-ji tisti, ki bodo dejansko ustvarjali nova delovna mesta. Mala in srednje velika podjetja včasih um, nastanejo prek um, sredstev, ki jih zagotovijo večja podjetja, tako da mislim, da ne bo prišlo do konkurence na tem področju. Seveda je treba zagotoviti dolgoročna in kakovostna delovna mesta, ampak ne smemo pozabiti na to, da je brezposelnost v nekaterih delih Evrope zelo visoka. Prihaja do težav, da mladi v teh delih Evrope niso vključili v nikakršno izobraževanje, tako da se je treba ukvarjati z vsemi oblikami brezposelnosti. Hvala, sedaj pa gospod Emilijan Pavel, ki je član tega parlamenta, prosim. Eh, najlepša hvala. Eh, v Romuniji in v eh, sosednjih državah ugotavljamo, da gre pri tem projektu za povdarek na infrastrukturi. Kratkoročno se bo pač z izgradnjo infrastrukture uredilo vprašanje tudi eh, zaposlitev. Vendar treba je dati povdarek na raziskave eh, in eh, na dodano vrednost eh, za prihodnost. Eh, eh, in eh, kolege ravno kar tudi eh, o drugih projektih, eh, o energiji, o. Eh, internetu in podobno. Eh, te projekte tudi potrebujemo in treba pa je seveda imeti jasne kriterije za uh, upravičenost projektov, uh, koliko zaposlenih, uh, kakšen tip projekta. Vse mora biti natančno opredeljeno in sklad se mora pravzaprav tudi orientirati po potrebah E, e, morda e, Romunija ne more prispevati 15 milijard za ta sklad in prepričan sem, da bomo potrebovali podporo pri tem naložbenem načrtu. Komisija mora pač tudi ustrezno selektirati projekte to je verjetno tudi eh, priložnost za zmanjševanje razlik med vzhodom in zahodom. Eh, eh, ja ja Hvala, predsedujoča. Tudi sama sem se želela vključiti v to razpravo, ker ste številni izrazili svoje dvome in pomisleke. Naj izpostavim še en dvom pri tej celotni razpravi. In mislim, da je to tisti glavni pomislek, ko gre za financiranje in izvajanje projektov. Mi menimo, da gre tu za velike projekte, ki so paneuropske narave, da gre za raziskave in razvoj, za energetske projekte in eh, projekte podobne razsežnosti. Pravimo, da bi želeli sprostiti trenutno zamrznjen eh, kapital iz naših držav. Obenem pa pravimo, da je ta načrt usmerjen tudi v MSP-je, tako da se mi pojavljajo resni dvomi. Ali gre za mala in ve srednje velika podjetja, ki imajo dovoljšen potencial, da se vključijo v tako velike projekte. Velika večina MSP-jev se namreč eh, sooča s težavo dostopa do sredstev, sredstev, ki so trenutno zamrznjena. Če si pogledamo MSP-je mm, po Evropi, ugotovimo, da številni niso pripravljeni na vključitev v tako obsežen projekt. Ta sklad za strateške naložbe je zelo obsežen in strinjam se s slovenskim kolegom vsi smo odgovorni za um, uspešnost tega projekta. projekta. Mi smo tisti, ki moramo zagotoviti, da bo projekt uh, ustrezno izveden. Torej, mi, države članice, nacionalni parlamenti. Če se želimo izogniti nevarnostim, ki jih je opisal litvanski kolegi, um, torej o eksodusu mladih, s katerim se med drugim sooča tudi moja država Poljska, mislim, da bi morali MSP-je na to pripraviti že sedaj, tako da bodo pripravljeni ustvariti nova delavna mesta za mlade. Treba jim je ponuditi svetovanje na tem področju. Gro govora je tudi o javno-zasebnih partnerstvih. Mislim, da so tudi predstavniki iz Latvije omenili to razsežnost. Treba pa je pogledati tudi našo nacionalno zakonodajo in se vprašati, ali so naši nacionalni zakoni dovolj dobri, da spodbujajo javno-zasebna partnerstva. Če ne, potem je skrajni čas, eh, da spremenimo našo nacionalno zakonodajo. Na voljo bi morali imeti velik, velik obseg eh, orodij, ki bi lahko vključevali tudi MSP-je, tako da bomo lahko dejansko zagotovili ta učinek vzvoda. Slišali smo tudi pripombe našega polskega kolega in eh, pripombe drugih eh, članov tega parlamenta. Tu ne gre dejansko za prenos sredstev. Tu gre za projekte, ki se že izvajajo, ki pa jih bo treba zaključiti. Več pa bo seveda tudi ja, zasebnih naložb. Najlepša hvala vsem, hvala za vaše prispevke. Mislim, da, do, da se naša mnenja dokaj razhajajo in da jih bo težko zediniti. Ta projekt je zelo tvegan in nismo prepričani v njegovo uspešnost, tako da se lahko zarumi marsikaj. Obenem pa slišim, da smo enotni, tako v tem parlamentu, kot uh, tudi v nacionalnih parlamentih. Pravite, da ta načrt predstavlja olajšanje, čeprav ga morda na nacionalni ravni ne bo mogoče izvesti. V razpravi z nacionalnimi parlamenti vidimo torej, da ne razpravljamo le o tem, kako varčevati, kako izgubljamo upanje. Sedaj govorimo o naložbah in prihodnosti in nekje je treba začeti. Tako da smo že storili prvi korak. To priložnost moramo kar najbolje izkoristiti. Gre za prihodnost demokracije. Najlepša hvala vsem za podane pripombe in za vsa upanja ter tudi za izražene kritike. Seveda smo realistični. Vsekakor pa verjamemo tudi v prihodnost. Najlepša hvala torej za vaše pripombe.